resolucije. Skupina socialistov in demokratov nam je sporočila, da bo gospod Tarabela član odbora za ženske. Eh, poleg tega bo novi član nadomestil gospoda Manko. Ali kdo temu nasprotuje? Ne potem smo ta predlog sprejeli.